Dobar dan vsem, zasedanje se pričenja. Danes zjutraj bomo izvolili predsednika parlamenta. V skladu z določili našega poslovnika. In ne na osnovi zunanjih odločitev. To je samostojen in neodvisen parlament. comunico di aver ricevuto conformemente alle pertinenti v skladu z določili poslovnika sem sprejel sledeče nominacije za funkcijo predsednika evropskega parlamenta ska keller onorevole sira rego onorevole david maria sassoli Jan Zahradi. Vsi kandidati so potrdili, da sprejemajo te nominacije. Preden bomo začeli z glasovanjem, pa bom dal besedo vsakemu kandidatu in sicer eh, v abecednem vrstnem redu. Vsak bo imel na voljo pet minut za kratko predstavitev. Najprej dobi besedo Ska Keller. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dragi kolegi, dragi evropski državljani, pred petimi tedni so evropski državljani izvolili nas kot eh, vaše predstavnike. Zaupali ste nam prihodnost tega parlamenta, pa tudi prihodnost Evropske unije. Rada bi se vam zahvalila, da ste pokazali svoje zaupanje v to institucijo. Hkrati pa ste nam poslali tudi zelo jasno sporočilo, da je evropski projekt še kako živ. Voljivci ste odgovorili na sovrož, sovražno retoriko populistične desnice in podali ste jasno proevropsko sporočilo, za kar se vam zahvaljujem. Dear colleagues, the past elections have... Dragi kolegi, pri zadnjih volitvah je bila volilna udeležba izjemno visoka in eh, to nas lahko upogumlja, hkrati pa nam to nalaga veliko odgovornost. Zahvaljujoč našim voljivcem imamo močan mandat, da razmišljamo o prihodnosti Evrope, da poskrbimo za to, da bodo odgovornost prevzele tudi države članice. Okrepiti moramo tudi Evropski parlament kot institucijo. Torej, okrepimo parlament že danes in sicer tako, da bomo izvolili predsednika Evropskega parlamenta, ki bo utelešal duh naše institucije. Ne moremo sprejeti, da je predsedniško mesto v eh, tej eh, instituciji predmet eh, pogajanj za zaprtimi vrati. Nobenega dvoma ni. Evropska unija je bolj pomembna kot kdajkoli prej. Podnebne spremembe, velike socialne razlike, vse to od nas zahteva več Evrope, več kot kdajkoli prej. V preteklosti nismo bili vedno zelo uspešni pri eh, prepričevanju naših državljanov, da delamo v njihovo korist. Jaz bi rada obnovila zaupanje naših državljanov. Rada bi zagotovila, da bo Evropski parlament mesto razprav evropskih državljanov. V lanskem letu smo imeli eh, razprave o prihodnosti Evrope s predsedniki vlad in eh, držav. To je bilo zelo zanimivo, ampak zakaj ne bi sedaj odprli vrata tega parlamenta in začeli razpravljati z državljani, z civilno družbo, z tistimi, ki oblikujejo naš kontinent danes? V parlamentu zagovarjamo človekove pravice, demokracijo, načelo pravne države in kot predsednica parlamenta bi se rada zauzemala ravno za te vrednote in načela. Če želimo biti verodostojni kot institucija, moramo v našem vsakodnevnem delu zagotoviti, da sledimo načelom, ki jih eh, zahtevamo tudi od drugih, pa naj gre tukaj za vključevanje, za preglednost, za pravice zaposlenih ali pa za zmanjševanje našega ekološkega otisa. Evropska unija je največji zgodovinski dosežek našega kontinenta. Zagotovila je mir, prijateljstvo in blaginjo na kontinentu, na katerem je nekoč divjala vojna, na katerem je plamtelo sovraštvo. Kot člani Evropskega parlamenta imamo skupno odgovornost, da branimo ta zgodovinski dosežek. Rodila sem se v državi, ki je bila razdeljena zaradi železne zavese. Živela sem na meji med Polsko in Nemčijo. Sama sem videla, kaj pomeni, da Evropa združuje državljane, da eh, je Evropa odstranila meje na kopnem in na morju. In jaz sem del te evropske dediščine. Če želimo braniti Evropo, pa moramo pokazati tudi pogum. Pripravljeni moramo biti spremeniti Evropo na bolje. In kot edina demokratično izvoljena institucija ima parlament pri tem vodilno ulogo. Parlament se leta zauzema za ukrepitev svojih pravic, kajti to hkrati pomeni tudi ukrepitev pravic naših državljanov državljani so nas izvolili, so nas poslali v eh, to dvorano. In zato danes kandidiram za predsedniško mesto v tem parlamentu. To bi mi bilo veliko čast in hvaležna vam bom za vašo podporo. Najlepša hvala. No- sedaj sira rego hvala lepa v veliko čast mi je da lahko predstavim eh, kandidaturo v imenu eh, skupine eh, ki je druga največja skupina istočasno pa je bila žrtev teh pogajanj za zaprtimi vrati in Tu eh, se ne moremo igrati z eh, prihodnostjo in življenji milijonih eh, ljudi z odločitvami, ki jih sprejemamo v tem parlamentu. In zato je za nas neobhodno to, da oseba, ki bo predsedovala tej hiši v prihodnih letih, da bo to oseba, ki ne bo zagovarjala interesov multinacionalk in ki si ne bo prizadevala za trdnjavo Evropo moramo se boriti eh, za eh, delavce, za človekove pravice eh, in mi si bomo prizadevali za parlament, ki bo branil naše ljudi, ki si bo prizadeval za delo, za, ehm, za to, da bo Evropska unija prenehala izkoriščati delavce po celem planetu in pa tudi naravne vire po celem planetu. V eh, Španiji, na Portugalskem, v Grčiji smo bili še posebej prizadeti strani te liberalne eh, doktrine, eh, ki jo nosi Evropska unija. Vse te politike so privedle do življenja, ki nima prihodnosti, ki nima več upanja. In Ta uh, gospodarski uh, model je tudi odgovoren za to uh, klimatsko uh, urgenco, kateri smo priča uh, danes. Evropska unija ne more še naprej uporabljati teh politik, kajti to ne bo rešilo problemov, s katerimi se soočamo v naših državah. Uh, to bi morala biti glavna zadeva eh, za eh, to hišo v prihodnosti in zato si prizadevamo za to, da bomo imeli eh, v tem parlamentu poseben odbor za, okoljsko, za podnebne spremembe in za urgenco, ki jo to predstavlja. Poleg tega se je treba soočiti z to pošastjo, ki ji rečemo eh, fašizem. Eh, tu gre za ksenofobne, rasistične in mačistične politike, za eh, skrajno desnico in ne bomo sprejeli, da bo ta parlament sprejel kršenje človekovih pravic, diskurs sovraštva in. Karola Raket, ki je junakinja, ki je eh, rešila eh, ljudi, mnog, življenja mnogih ljudi, je bila žrtev politike Salvinja in zato eh, bomo predlagali, da ta parlament ponudi zaščito, pravno zaščito vsem ljudem, ki rešujejo življenja. Vsakič, ko napadamo ženske, vemo, da je eh, feminizem edina garancija proti fašizmu in zato se bomo za to borili. Borili se bomo za popolnoma novo družbo in prosimo eh, vlade in Evropsko komisijo, da naj eh, nehajo s tem nasiljem nad ženskami. In iz vseh razlogov, ki sem jih navedla, bomo zahtevali, da je feminizem tudi uh, zelo visoko na lestvici uh, prioritet eh, tega parlamenta in Evropske unije. Uh, in, uh, morali bomo tudi prepoznati vlogo, ki so jo igrale vse junakinje, vse ženske v naši zgodovini. In danes eh, tu kandidiramo zato, ker eh, vemo, v kakšni situaciji smo, ker vemo, da si je treba prizadevati eh, za življenja in za pravice naših ljudi in zato želimo protifašistično Evropo in vemo, kdo je osvobodil Pariz, vemo, kdo je osvobodil eh, Španijo eh, in 25. Eh, aprila smo tudi praznovali obletnico italijanskih partizanov, ki so osvobodili Italijo Mussolinija. In iz vseh teh razlogov se prepoznamo v teh junakih, prepoznamo se tudi v aktivistih, ki se borijo proti trdnjavi Evropi. Eh, prav tako se prepoznamo tudi v mladih, eh, ki se borijo za svojo prihodnost, za prihodnost tega eh, planeta in zato si prizadevamo, zato želimo, da ta parlament vzpostavi novo Evropo, mirno Evropo in Evropo prihodnosti. Hvala. prego i candidati presidenti prosim predsedniške kandidate da govorijo počasneje kajti tolmači vam težko sledijo in questo parlamento ognuno v tem parlamentu ima vsak pravico da predstavi svoje mnenje. Če želite biti spoštovani, boste morali spoštovati tudi druge. David Marija Sasoli. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Tudi jaz kandidiram za predsednika Evropskega parlamenta. In sicer zato, ker menim, da. Je lahko Evropa močnejša le, če bo parlament igral pomembnejšo vlogo? Smo pred eh, velikimi izzivi. V bližnji prihodnosti bomo na težki preizkušnji. Ogrožena je tudi ideja Evrope kot takšne. Z temi izzivi se bomo lahko soočili le, če bomo enotni, če bomo spoštovali našo različnost, če bomo spoštovali zakonodajna določila, proračun, nadzor in politične smernice. Rad bi zastopal naše razlike, hkrati pa tudi našo sposobnost, da sprejmemo odločitev. Rad bi zagotovil osrednjo vlogo Evropskega parlamenta, rad bi zagotovil tudi neodvisnost Evropskega parlamenta. Vsi si moramo prizadevati za izgradnjo hiše evropske demokracije in ta parlament mora biti hiša evropske demokracije. Volitve so bile velik uspeh, če si pogledamo volilno udeležbo. Tudi mi, ki smo si za to močno prizadevali, nismo pričakovali takšnega rezultata. Prvič so se na volišča podali številni voljivci, številni novi voljivci in ta parlament to tudi odraža. 62 odstotkov je novih poslancev. To predstavlja nov zagon, novo energijo. Voljivci so nam dali nov mandat. Pokazali so, da zaupajo v našo inštitucijo, da verjamejo v demokracijo, da verjamejo v svobodne volitve. In sedaj jih ne moremo razočarati. Ta parlament mora v tem zakonodajnem obdobju poskrbeti za potrebne spremembe. Evropa mora postati močnejša in modernejša. Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje, zaupanje vzajem, vzajemno zaupanje med evropskimi državljani in pa evropskimi institucijami. In zato bodo potrebna naša prizadevanja. Hkrati pa bomo morali pokazati tudi pogum, da se soočimo z velikimi izzivi, sprememb, podnebnih sprememb, socialne pravičnosti, priseljevanja, rasti, zaposlovanja, enakih priložnosti. Zagotoviti je potrebno tudi enake pravice za vse. Če mi boste izkazali svoje zaupanje, se bomo borili skupaj za modernejši, preglednejši parlament, ki bo eh, ekološko vzdržljiv in eh, ki bo zastopal evropske državljane. Prizadeval si bom za to, da bo parlament spoštovan, spoštovan, da ga bodo spoštovali države in institucije. Dragi kolegi, tukaj ste, ker predstavljate upanje, pa tudi bes naših eh, državljanov. Gre za občutke, za čustva evropskih narodov. Vedno vam bom pripravljen prisluhniti, vedno bom pripravljen sodelovati z vami. Kajti prisluhniti vam pomeni prisluhniti ženskam, moškim in otrokom neverjetne možnosti zagotavljata Evropa. Potujemo lahko, se zaljubimo in pri tem ni nobenih omejitev. Pripravljen sem na neposredno izmenjavo, na odkrito izmenjavo in pluralistično izmenjavo mnen. Seveda pa želim spoštovati mnenja vas vseh in pa seveda pristojnosti Evropskega parlamenta. Kaj ti? V tej dvorani, ja, v tej dvorani se pogosto ne zavedamo, da moramo braniti našo neodvisnost. Brez ljudi ne more obstajati nič in brez inštitucij nič ni mogoče. To je dejal Žan Moni in to velja še danes. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Jan Zaradil. Hvala lepa, gospod Tajani. Dobro jutro, dame in gospodje, dragi poslanci, tisti, ki me še ne poznate. V tem parlamentu sem od leta 2004. Preživel sem pet predsednikov Evropskega parlamenta in to mi daje določene izkušnje in določeno strokovno znanje. Razumem, kaj ta parlament eh, lahko stori, kaj bi lahko dosegel, kaj je potrebno izboljšati in kaj je pravzaprav naloga predsednika Evropskega parlamenta in verjamem, da mi bodo te izkušnje in to strokovno znanje pomagali razumeti tudi, kaj pomeni biti dober predsednik Evropskega parlamenta. Mislim, da bi moral biti predsednik neutralen, nepristranski, nestrankarski. Mislim, da bi moral predsednik enakopravno obravnavati vse poslance tega parlamenta, pravično in z ustreznim spoštovanjem. In poleg tega predsednik parlamenta nikoli ne bi smel pozabiti, da ne predstavlja samo samega sebe, ampak ta parlament kot celoto. In poudarjam, kot celoto. svojo kampanjo eh, sem eh, lahko pričel nekoliko prej kot ostali in eh, pripravil sem ta promocijski material, ki ste ga prijeli tudi po elektronski pošti. Upam, da ste si tudi prebrali, kaj sem napisal. Gre za to, da želim ponovno vzpostaviti zaupanje v ta parlament, da želim zagotoviti pravičen parlament, da želim prisluhniti našim državljanom, eh, da želim strateški pregled prihodnosti in pa eh, zmanjšanje ogličnega vtisa Evropskega parlamenta. Mislim pa, da moramo najprej ponovno vzpostaviti ravnotežje v parlamentu in ravnotežje med evropsko in pa parlamentarno ravnjo. To nam bo pomagalo sodelovati. Poleg tega pa moramo najti novo ravnotežje med evropskimi institucijami, Evropskim parlamentom, komisijo in pa svetom. Potrebno je prenehati z medinstitucionalnim prepiranjem in poskrbeti za medinstitucionalno sodelovanje. Če govorimo o ravnotežju, najbrž ne smem pozabiti še na en vidik od leta 2004 eh, imamo nove države članice Evropske unije. Enajst držav je iz osrednje in vzhodne Evrope in kolikor vem, sem eh, edini kandidat iz tega dela Evrope, ki se poteguje za vodilno mesto v Evropski uniji. In mislim, da potrebujemo tudi to geografsko ravnotežje. Ena tretjina novih držav članic eh, ni del evroobmočja in jaz sem edini kandidat, ki se poteguje za vodilni položaj v Evropski uniji in ni član države članice evroobmočja. Mislim, da potrebujemo tudi to ravnotežje. Imamo velike države, velike narode, imamo pa tudi srednje velike države in srednje velike narode. In mislim, da Če odštejemo Belgijo, predstavljam edino srednje veliko državo, ki se poteguje za kakršno koli vodilno mesto v Evropski uniji. In jaz mislim, da potrebujemo tudi to vrstno ravnotežje. Torej, dame in gospodje, lahko vas le prisrčno povabim, da glasujete za me, v zameno pa vam obljubljam, da bom dober predsednik Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vsak glas, že vnaprej. prisluhnili smo štirim kandidatom in eh, njihovim predlogom sedaj pa kandidati potrebujejo vašo podporo ampak preden preidemo h eh, glasovanju bi se rad zahvalil vsem tistim ki nam omogočajo da naše delo dobro poteka vsem uradnikom vsem eh, tolmačem, dvoranskemu osebju in tako naprej, kajti brez njihove pomoči ne bi mogli upravljati naše funkcije. Še prav posebej pa se zahvaljujem generalnemu sekretarju Klausu Velejo, njegov rojstni dan je torej vse najboljše. Ora... Dobro. Sedaj pa k našim svobodnim volitvam. Poudarjam, parlament bo neodvisno izvolil svojega predsednika. Ne bomo dopustili zunanjega umešavanja. Poslanci so tisti, ki morajo izvoliti predsednika, tako kot sem bil izvoljen tudi jaz na svoboden način. Tudi prihodni predsednik Evropskega parlamenta mora biti izvoljen na enak način. Navodila za izvolitev predsednika Evropskega parlamenta so vam bila posredovana po elektronski pošti. Kopije so vam na voljo ob vhodu v dvorano. Naj vas spomnem, da v skladu z 16. členom prvim odstavkom mora kandidat, da je izvoljen, prijeti v prvih treh krogih večino, absolutno večino glasov. Torej, da je lahko predsedniški kandidat izvoljen, potrebuje absolutno večino oddanih glasov. Neizpolnjene glasovnice ne bodo upoštevane. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Vabim vas, da začnete glasovati, medtem pa vam bom razložil, kako uh, bodo volitve potekale, ali so prisotni vsi tisti kandidati, ki bodo šteli glasove in smo jih izvolili včeraj. Ja? Dvoransko osebje ravno kar deli obrazce. Te obrazce potrebujete, da lahko glasujete in narediti morate križec ob imenu kandidata, ki ste ga izbrali. Naj vas spomnim, da lahko glasujete le za enega kandidata. Če želite spremeniti svojo izbiro, potem prosite za nov obrazec in stari obrazec uničite. če bodo na obrazcu kakršnikoli drugi znaki, ne povezani z samim glasovanjem, bo glasovnica neveljavna. Prosim, da potem te glasovnice vržete v škatlice, ki so temu namenjene. Na voljo pa so vam tudi glasovalne kabine podajte se k škatlici, kjer eh, je napisana prva črka vašega priimka. In sicer imate škatlico AB, škatlico CD, EG, H, K, L, M, N, R, S, T in U do Z. ne morete glasovati, dokler ne bom rekel, da se glasovanje pričenja. Non procederò alla Ne bom klical poslancev po imenih, vendar pa bi vseeno rad dejal, da se glasovanje pričenja. Poleg tega eh, bodo v zapisniku objavljeni rezultati tajnega glasovanja. Torej prosim, da se tudi podpišete, preden oddate svoj glas. Torej ponavljam, podajte se k tisti glasovalni skrinjici, eh, kjer je zapisana prva črka vašega prijemka. Seboj odnesite tudi svojo parlamentarno izkaznico prosim, da se sedaj podate k glasovalnim skrinjicam. Glasovanje se pričenja.